Evropskega parlamenta. Prejel sem prošnje skupin ALDE in ENS eh, v zvezi z izmenovanji članov v delegacije. Ta imenovanja bodo priložena zapisniku današnjega zasedanja. Če komentarjev oz.